D'après. Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder. Kolegi in kolegice, ponovno začenjamo z zasedanjem. Ne bom govoril o dnevnem redu, Ne da bi pri tem uh, izrazil veliko ogorčanje nad tem, kako je bil včeraj na ulicah Londona ubit nek britanski oficir. Prosil bom uh, predsedstvo parlamenta, da izrazi družini tega vojaka, tega oficirja naše sožalje. Gospod Dol. Gospod uh, predsedujoči, ponavadi ne govorim o takšnih trenutkih, ampak imam vprašanje za naše, za naše prijatelje socialiste. Končana je volilna kampanja v Bolgariji, imamo rezultate, verjetno bo Bolgarija danes dobila vlado, išče večino. In bolgarski socialisti ne nasprotujejo temu, da bi sprejeli podporo atake njihov vodja to povedal. Zato prosim skupino socialistov naj pove, ali bodo talci predsednika socialistov na, eh, v Bolgariji. Tukaj govorimo o ataki, o fašistične, ksenofobični stranki. Njegov, njihov vodja Evropa. Eh, evropske investitorje označuje za kolonialiste. Zato sprašujem bolgarske socialiste, ali tukaj izvajajo dvojne standarde. Jaz zaupam v demokracijo, zaupam tudi socialistom in želim, da mi odgovorijo na to vprašanje. señor presidente hace bien el señor daul en confiar en la democracia de los socialistas porque somos sin duda kajti mi morda nismo največja skupina tukaj v Evropskem parlamentu, ampak smo vodilni, ko gre za trend demokracije v Evropi. In demokracijo branimo tudi v tistih državah, kjer najdete vlade, ki jih e LS še vedno podpira in ščiti, tudi tukaj v parlamentu. Gospod Dol je vprašal, če smo talec eh, nekomu. Ne, mi nismo talec nikomor, mi služimo našim demokratičnim vrednotam in načelom. Hvala. Hvala, kolegin Pavanova. Gospa Parvanova. Thank you very much, President ali imate problem s tem da sem ženska ali kako gospod predsednik eh, joseph doll prosim nataknite se slušalke pravilno je da ste omenili to točko to je izredno pomembno z vsem spoštovanjem vas vam želim povedati da bi bila vesela če bi enake pripombe slišala pred štirimi leti ko je gerb uh, stranka družine ELS uh, eh, oblikovala koalicijo za isto nacionalistično stranko, ki ste jo danes omenili. No, ampak vseeno se vam zahvaljujem, da ste omenili stanje v Bolgariji. Kolegi in kolegice, čaka nas glasovanje. Vsakemu iz bližnje skupine, bom, po enemu predstavniku bližnjih skupin bom dal besedo, zato dam besedo tudi gospe Harms, ampak potem bomo končali s tem. Spoštovani Jozef Dol, spoštovani kolegi in kolegice, mislim, da to ni nepomembno, da je Jozef Dol tukaj omenil to temo. ampak v Evropski uniji ni samo stanje v Bolgariji zaskrbljujoče, ko gre za stanje demokracije. V celi vrsti držav članice je vedno težje obraniti evropske vrednote in evropsko demokracijo. Lanski, um, oprostite, prejšnji mesec smo razpravljali o Mačarski. Potem nekoč prej smo razpravljali tudi o Romuniji, takrat so me začudili tudi liberalci. Veliko prepozno smo razpravljali o Italiji in verjetno bomo morali razpravljati tudi o Grčiji in o tamkajšnji stranki Zlata Zora. Naj vam povem, da menim, da je poročilo. Ruja Tavareša o Mađarski predstavilo dober katalog inštrumentov in ukrepov, ki bi se jih lahko držali evropejci za to, da bi obranili naše vrednote. Wir müssen tatsächlich rauskommen aus dieser Situation. Moramo se izkopati iz uh, te situacije, da se v državah, članicah eh, vedno znova v lastnih vrstah brani vse črne ovce. Prosim, da se zgledujete po poročilu Tavareš. Herr Kollege Kohn-Bendit, ich rüge Sie, Herr, Herr, Herr Kollege, Herr Kollege Kohn-Bendit. Kollege Kohn-Bendit, äh, eh, prosim, da ne uporabljate izrazov, ki za to hišo preprosto niso spremljivi. Gospod Volnič, da bi se daj besedo. Gospod predsedujoči, mm, mislil sem, da je evropska vrednota ta, da spoštujemo pluralizem, različna mnenja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 21. maja smo dobili priporočilo odbora za okolje, da ne bi nasprotovali osnutku izvedbenega ukrepa. Nihče ni temu odgovoril.